Hvala lepa. Prav tako nismo dobili nobenega vprašanja za komisijo pod točko čas za vprašanja. Torej, če tega ni, potem prehajamo kar na osnutek poročila o učinkih svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje. Gre za izmenjavo mnen z našim poročevalcem, gospodom Gurero Salom. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, v predhodnem sestanku tega odbora sem imel možnost da razložim, eh, kako je s tem poročilom in sedaj predstavljam tudi ta osnutek. Señalaba que en una reunión anterior había tenido la oportunidad de presentar las líneas. Torej, dejal sem, da sem že predstavil, um, kakšen je pravzaprav skupni um, smisel tega poročila in sedaj predstavljam tudi to poročilo v zvezi z eh, povezavi tudi eh, z gospodarsko in finančno krizo in vplivom na države v razvoju. Eh, želim posebej povdariti, kaj tiči za celotnim poročilom. Razlog tiči v tem, da se nahajamo eh, trenutno v razvojni krizi, eh, ki je posledica gospodarske in finančne krize. Eh, ta kriza se je pričela ob koncu leta 2007. To poročilo poleg tega dejstva izpostavlja tudi to, da je že pred letom 2007 eh, prišlo do krize razvojne politike in zakaj je pravzaprav eh, ta eh, politika zašla v krizo. Ehm, čeprav so države v razvoju doživele razvoj in se je večala razvojna pomoč in je to bistven dosežek, kajti um, v mnogih državah je prišlo do bistvenega napredka, uh, Um, toda kljub temu smo se oddalili, oddalili od tega, da bi dosegli um, tisočletne milenijske cilje. Torej, preden se je pravzaprav začela kriza leta 2007, smo bili daleč od razvojnih eh, tisočletnih ciljev, um, bistveno bolj daleč od eh, makljeni od tega, kot bi smeli biti. Torej, poročilo pri tem zauzema dvojni vidik. Prvič eh, govori o tem, kakšni ukrepi so potrebni za reševanje problemov, ki so nastali zaradi krize. To so eh, zelo žgoči problemi in na drugi strani, eh, kateri ukrepi so potrebni, da bi spremenili Eh, razvojne okrepe, ki bi nam omogočili, da svoje obljube izpolnimo, seveda pod pogojem, da bomo premostili krizo, v kateri trenutno tičimo. Srednje ročno eh, se moramo pač lotiti teh eh, problemov, ampak pri tem je potrebna inovativna presoja. Treba je najti nove poti za Eh, zagotavljanje razvojne pomoči. Razvojna politika mora postati bolj učinkovita. Nujno je tudi potrebno, da eh, se v mednarodnih finančnih inštitucijah eh, poskrbi za več prostora za te države v razvoju. Trenutno je tudi, tudi tega prostora nimajo države prejemnice morajo prevzeti tudi več odgovornosti. Potrebna je večja odgovornost civilne družbe. Tudi javni in zasebni sektor morata intenzivneje sodelovati. Tako se odpre širše polje za nove pobude za zasebna podjetja zato, da bi razvojna politika eh, prišla v fazo večje dinamičnosti. Poročilo, ki ga predlagam, vsebuje nujne ukrepe, pa tudi srednje in dolgoročne predloge za reformo, da bi lahko uresničevali inovacije, o katerih eh, sem že spregovoril. Eh, torej vi, komisija, svet, eh, vsi vi, ki ste tukaj tudi v parlamentu prisotni, eh, veste, da obstojajo nujni problemi, do katerih je prišlo zaradi krize in kjer moramo nujto najti rešitev. Rast nazaduje, cena surovin pada, seveda to prizadene zlasti tiste države, ki izvažajo surovine in eh, zaradi tega države v razvoju trpijo zaradi protekcionističnih omejitev. Težave pristopa eh, eh, do finančnih inštitucij so praktično nepremostljive. Eh, manj finančnih virov je za nje na razpolago in prav denar od eh, surovin je za njih eh, bistvenega pomena. Posledica je, da Eh, so vedno bolj v dolgovih in teže odplačujejo svoje obveznosti, lahko rečemo, da so v začaranem krogu. V vseh teh točkah so nujno potrebni primerni ukrepi. Tudi, kot sem že omenil, eh, Moramo razmišljati srednje ročno in uresničevati inovacije, kot sem jih že opisal. Poročilo je pred vami v vseh uradnih jezikih. E, to e, poročilo vsebuje vrsto predlogov in nekaj e, od njih bi nakratko opisal. Kajti, Komisija in svet ter parlamentarci morajo imeti še priložnost, da o tem povedo svoje mnenje. Poročilo temelji na tem, eh, da je treba uresničiti milenijske cilje eh, in zato poskrbeti za osrednje ukrepe. Na generalni skupščine eh, Združenih narodov v jeseni 2010 bomo eh, morali prenoviti eh, stopnjo eh, uresničitve tega milenijskega cilja in moramo pravzaprav že mm, prenesti uh, tudi to, kar smo želeli že leta 2010 doseči na kasneje. Ne smemo pa dovoliti, da bi uh, rekli, smo premagani, pravzaprav eh, ne bomo mogli doseči tega, kar smo želeli in bomo to prenesli na naslednjih pet let. To pa ne gre. Moramo poskrbeti za to, da uh, države članice Evropske unije, pa tudi inštitucije Evropske unije, um, izpolnjujejo svoje obveznosti, da nič celih pet, nič celih šest odstotkov um, svojega uh, nacionalnega proizvoda uh, dajo na razpolago za te cilje in uh, da ta delež celo povečani celih sedem. Uh, moramo torej sprašati same sebe in se držati naših obveznosti. Vse države in mednarodne institucije moramo potegniti eh, sabo in jih tako rekoč potisniti v to, da bodo izpolnili svoje obveznosti. Tudi v poročilu govorimo o tem, da je treba najti nove vire za financiranje. O tem bom govoril še v nadaljevanju. Od mednarodnih finančnih institucij Eh, recimo monetarnega sklada, svetovne banke in tako dalje. Eh, od vseh je treba zahtevati, eh, da pomagajo državam v razvoju, da jim hitro dajo na razpolago strezne kredite, kajti v zadnjih dveh letih je bilo dovolj obljub. To, da do uresničitve ni prišlo, dejstvo je, da ti viri uh, niso bili država v razvoju na razpolago, niso bili odprti za nje. Lahko rečemo, da je treba paziti na to, da um, če bo prišlo pa do kreditiranja, uh, bodo zašlete države v še hujše težave. Uh, in uh, zaradi teh kreditov bodo težko lahko poskrbele za nadaljni razvoj. Poročilo govori tudi o tem, da se eh, pobere določen davek eh, preko mednarodnih eh, finančnih ukrepov in da ne le zato, da bi finančni sistem ohranili in pridobili denar nazaj, eh, pač pa eh, banke so dobile ogromna sredstva in eh, da bi preprečili hude probleme, to da zlasti bi naj osvobodili in sprostili določena sredstva, da bi določen denar, ki bi omogočil državam v razvoju, da bi eh, lahko izboljšali svojo pozicijo. Eh, tudi moratorij je predviden pri odplačevanju eh, kreditov. Te države se vedno bolj zadožujejo in zdaj bi morali omogočiti moratori na manj treh let, da bi jim dali možnost odplačati tiste kredite, ki jih sedaj kopičijo predlagamo tudi, eh, da bi okoljski eh, davek eh, pobirali na področju transporta. Nekatere države sedaj prostovoljno prelagajo te davke v tem smislu, ta sredstva in na ta način bi nam bilo možno, da bi dobili nova, nove vire za razvojne programe. Poročilo tudi predlaga, da bi naj države, iz katerih, eh, v katere odteka denar imigrantov, torej da plačujejo eh, domov, eh, v principu tudi v državah, kjer prihajajo, v katere prihajajo sredstva imigrantov, teh sredstev ne bi posebej dodatno obremenjali z davki. E, to ustreza tudi e, dogovoru iz Akile, e, ki je bil sklenjen v letu 2009. Ta dogovor predvideva, da bi znižali obremenjevanje teh prenosov sredstev Poročilo se tudi obrača na eh, zasebne inicijative eh, in zasebne pobude. Eh, treba je vključiti zasebne pobude in možnosti, tudi zasebna podjetja. Ne samo zato, da bi dosegli razvoj oziroma razvojno pomoč, pač pa zlasti zato, da bi ta podjetja neposredno investirala v države v razvoju. Eh, s tem bo prihajalo tudi eh, do prenosa tehnologije, prihajalo bo tudi do age for trade. Eh, to je zadeva, ki bi morala vedno bolj stati v ospredju. Poročilo tudi pravi, da bi naj Doha krok doseglo sporazum, ki bi ne omejeval trgovanja. In zlasti ne uh, Eh, še močneje omejeval trgovanje z državami v razvoju. Eh, govori se tudi o tem, da bi naj trgovinski kooperacijski sporazum postal razvojni instrument. Poročilo eh, se Eh, eh, kritično izraža o davčnih oazah. To je tudi prioriteta španskega predsedstva, ki se bo eh, pričelo čez dva tedna. Poročilo zahteva, tako kot tudi mnoge druge inštitucije, tako od sveta in kot od komisije, da uveljavlja bolj stroge kriterije glede davčnih oaz. To so kriteriji, kot jih eh, sedaj um, uporablja OECD ali pa Evropska banka in Svetovna banka. Tako Evropska investicijska banka kot OECD trenutno razmišljajo o tem, da bi uveljavili še bolj eh, stroge kriterije v zvezi z transparentnostjo finančnih transakcij nasploh. In zlasti eh, bi naj to veljalo za davčne oaze. V poročilu govorimo tudi o tem, da je nujno potrebno progresivno in stalno um, poskrbeti za transparentnost mednarodnih koncernov, torej da se ne obračunava paošalno, da je vse nepregledno um, in uh, se nekako lahko izmaknejo mednarodnemu nadzvoju, nadzoru. Tudi od Evropske investicijske banke se zahteva, da postane bolj dejavna in sicer tudi v okviru teh kriterijev, ki so bili omenjeni. Poročilo tudi govori proti Eh, temu, da bi nekako poskušali preskočiti te ukrepe, da bi eh, postalo vse bolj transparentno, pregledno, bolj, eh, da bi pridobili večji pogled v finančne transakcije. Vse, vsi ti ukrepi pa sledijo splošni logiki. Ni tako, da bi en ukrep sledil, torej kar nizali ukrepe, pač pa imamo bloke ukrepov. Eh, imamo po eni strani nujne probleme, eh, ki zahtevajo takošne ukrepe in potem so ukrepi, ki bi omogočili, da bi dolgoročno eh, izboljšali položaj teh držav in da bi usničili cilje, za katere smo se zavezali. Evropska unija mora po mojem mnenju tudi igrati vodilno vlogo v razvojni politiki nasploh. mora zauzeti eh, stališče, ki eh, bi eh, lahko veljala kot dobra praksa in vzor celo. Mogoče beseda vzor ima določen prizvok, ampak dobra praksa. To je pomembno v razvojni politiki in v našem poročilu govorimo o tem, da mi kot parlament, razvojni odbor v okviru tega parlamenta poskrbimo za vzpodbude, da bi um, imeli ustrezen uh, nadzor in pregled na tem, v kakšnem obsegu so ukrepi, ki so predvideni in tudi dejansko uh, doživeli uresničitev. Ni treba posebej izpostaviti, da kot poročevalec Eh, rade volje eh, sprejemam nove pobude, nove predloge, eh, sprejemam ideje v zvezi z spremembami, tudi z predlogi sprememb v zvezi s svojim poročilom. Poskušal bom ohraniti veliko prožnost in bom poskušal čim bolj upoštevati vse vaše predloge sprememb. Hvala lepa za kratek pregled tega poročila in sedaj uh, bi uh, prosil uh, za uh, nekaj besed strani komisije. Hvala, predsedojoči. Komisija zelo pozdravlja to poročilo Gere Salmona in v celoti podpiramo vse Eh, kar je bilo rečenega in kar tudi piše v poročilu. Po našem mnenju je izredno pomembno opozoriti na to, da je ta gospodarska oziroma eh, finančna kriza eh, povzročila precejšen vpliv na eh, prebivalstvo držav v razvoju. Eh, ne želimo zmanjšati eh, vpliva na razvite oblike, torej na razvite države in razvito gospodarstvo, ampak prav države v razvoju so hudo prizadete. Gera Salmon je omenil, da na začetku letošnjega leta, ko eh, so vse evropske eh, države razvijale razne načrte za gospodarsko obnovo in za reševanje svojega gospodarstva, tudi cela Evropska unija se je trudila s tem, je, bil, je nastal tudi komunike, da eh, posebno poročilo, da je treba poskrbeti tudi za reševanje držav v razvoju in gospodarstva držav v razvoju obdobju. E, celo srečanje G20 se je bolj osredotočilo e, na razvite države, manj kot na države v razvoju. To se je na to malce spremenilo, ko je komisija e, podala svoje poročilo. Mi smo pravzaprav prvi opozorili na to, da bo kriza imela zelo močan vpliv in to negativen, dramatičen vpliv na države v razvoju. Posebej smo izpostavili cel seznam možnih ukrepov in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 Eh, je pravzaprav podobno temu, kar je povedal tudi poročevalec, zato se ne bom spuščal v podrobnosti. Pomembno pri tem pa je opozoriti na dejstvo, da je bila reakcija sveta, da je eh, naš, naše sporočilo eh, svet dobro sprejel, je pa dejal, da ne bo niti enega dodatnega evra na razpolago za ta načrt za prenovo in izboljšavo. In seveda, Eh, je to um, predvsej eh, to je problematično. Eh, treba je upoštevati zaveze na evropski ravni. To je točka, kjer se popolnoma strinjamo z tem, kar je bilo v poročilu rečeno. Mednarodne finančne institucije so ustvarile vrsto novih instrumentov, Eh, ki bi naj prispevali in pomagali. Eh, vemo, da večina teh instrumentov dejansko eh, nimajo učinka v država v razvoju. To so instrumenti, ki mm, ne bodo uh, dajali določene uh, možnosti uh, državam v razvoju, saj slabo razvitim ne. Uh, seveda je precejšen problem uh, velika zadolženost. Desetletno obdobje se sedaj končuje, ko je prišlo do velikega mm, zadolževanja in komisija v obsežno eh, podpira ukrepe, ki se trenutno izvajajo. Pri nadzorovanju um, zadolževanja. Tako da ne bomo čez nekaj let eh, prišli v eh, novo situacijo, ko bomo morali razbremeniti države v razvoju njihovih velikih dolgov. Zahvaljujemo se tudi poročevalcu, da omenja en dodaten instrument, ki je bil ustvarjen v zvezi s tem, eh, to je eh, tako imenovan instrument Vulnerability Flex. Eh, moram reči, da smo to razvili v testnem sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami in dosegli smo veliko komplementarnost, kajti če lahko kako po eni strani eh, te države dobijo eh, posojila, eh, tudi mi dajemo določena nepovratna sredstva in nam je uspelo ustvariti poseben seznam držav, ki so najbolj potrebne tašnih nepovratnih sredstev. Za sebe lahko rečem, da nam je bilo možno ustvariti v nekaj mesecih nov instrument, ki mobilizira um, resurse, ki Eh, si, eh, ki v razvojnem skladu tudi eh, daje nove možnosti za to področje. Lahko rečemo, da takrat, ko bo kriza v mnogih državah dosegla vrhunec, bomo mi lahko z tem ukrepom Vulnerability Flex dali določeno pomoč lahko rečemo, da se bo izpostavilo eh, v kratkem, katere države bodo imele eh, nekaj od tega eh, ukrepa vulnerability flex in to se bo tudi nadaljevalo v letu 2010. V celoti podpiram to, kar je dejal poroče Valec v zvezi z obdavčitvami v državah v razvoju. Včeraj smo imeli veliko konferenco tukaj skupaj z Evo Žoli v tem prostoru, v istem prostoru, kjer smo danes in sicer smo izpostavili uh, pomemben um, nadzor uh, nad um, davčnimi eh, viri. Državam razvoju je treba omogočiti, da v večjem obsegu tudi koristijo sredstva, ki so na razpolago in bi rad opozoril na to, da bo komisija kot vedno spomladi predstavila um, svežen uh, ciljev, ki jih bomo povezali z komunikejem o obdavčevanju uh, in to je tako imenovani pomladanski um, svežen montrealskih ciljev. Uh, To je dodaten, eh, dodatna točka, ki eh, je zelo prioritetna in bomo poskušali eh, se čim bolje lotiti tega vprašanja v zvezi z državami razvoju. Zelo se torej strinjamo s tem poročilom. Nekaj točke je še, ker bi želeli popra določene popravke. Imamo še resurse, ki niso alocirani um, in sicer iz Evropske razvojnega sklada. Uh, to e, niso zadeve, ki bodo kasneje povzročile težave, pač pa so to skla, uh, denar iz skladov, kjer uh, bomo morali poskrbeti, da bi čim prej mobilizirali ta sredstva, zato ker je zdaj nujno. In še nekaj. Evropski investicijski razvojni sklad je edino sredstvo skupnosti, kjer so še rezerve, kjer so sredstva. Uh, drugi ne bodo mogli eh, sprostiti dodatnih sredstev za borbo proti krizi. In dobro je razmisliti o prohodnje, da bi morali imeti v naših eh, inštrumentih eh, za pomoč v razvoju in kjer morajo biti določena sredstva na razpolago. Lahko torej interveniramo samo v državah, ki bodo dobili iz, denar iz Evropske zvojnih skladov. Vsi drugi predlogi se pa lahko Eh, v vseh eh, državah v razvoju eh, uporabijo, ampak nekatera sredstva so pa razpoložljiva samo za države, ki so tudi v AKP-ju. AKP države, torej, če sem prav razumel, bodo dobili sredstva iz rezerv. Samo deset, samo desetina držav ne bo dobila kompenzacij. Torej je pravzaprav eh, eh, Pravzaprav so težave zaradi tega, ker so sredstva sedaj eh, bistveno težje dosegljiva. Dejstvo je, da v drugih instrumentih to eh, velja tako za. Hm, <clears throat> Eh, ena kot eh, druge vire, eh, tako da ni posebnih sredstev, ki so še dodatno na razpolago, torej nealociranih sredstev in mobilizacija tega pa bo tekla naprej. Imamo težave z zgodnim alociranjem teh sredstev v prihodne pa bomo poskrbeli, da bomo eh, pravočasno poskrbeli za eh, ustrezne eh, rezerve za Evropski razvojni sklad imamo še nerazporezena sredstva in bomo poskrbeli za to, da bomo ta sredstva ustrezno tudi uporabili. Eh, v drugih finančnih instrumentih pa takšnih skritih rezerv še ni in lahko rečemo, da smo zadovoljni, da lahko v trenutku eh, dejansko imamo eh, nekaj denarja na razpolago in bomo, bomo ta sredstva lahko uporabili. Eh, bi pa bilo nujno, da bi v prihodnje imeli nekatere rezerve tudi drugot na razpolago. Gospod direktor, je se zavedati, da države kot recimo Bangladeš, pa tudi eh, nekatere eh, druge v Aziji imajo zelo veliko vpliva podnebnih sprememb in zaradi tega hude težave. In O tem se tudi govori, eh, bomo o tem tudi govorili še danes v tem odboru, eh, da bodo veliki deli teh držav preplavljeni. Govorimo o desetinih, desetinah milijonov ljudi, ki eh, se bodo borili pravzaprav za preživetje in ne moremo kar tako govoriti samo o Afriki in karibskih državah. Če, mm, Nujno je, da bo treba tudi v Aziji marsikaj spremeniti in pomagati. Sam prihajam tudi iz tega kontingenta. May, Chairman... Če mi dovolite, gospod predsedujoči, pravega odgovora nimam, pravi odgovor na vaše vprašanje bi lahko našli v Krmhavnu. Oziroma upamo, da ga bomo tam dobili. Lahko pa povem, da še posebej v zvezi z razvojnim skladom in za druge instrumente preučujemo možnosti preusmeritve pomoči za razvoj in kaj se zahteva v okviru podnebnih sprememb. Naprimer, trenutno smo v postopku izvajanja srednjeročnega pregleda in sicer strateških dokumentov za države v okviru EDF, torej razvojnega sklada, in skupno pismo komisarja in nacionalnih ministrov za predstavništva na terenu in tudi za partnerske, partnerske države je prosilo, da bi preučili možnosti, kako bi preusmerili razvojno pomoč z namenom, da bi se borili proti podnebnim spremembam oziroma ublažili posledice. Poiskati moramo torej načine, kako lahko premaknemo prednostne naloge in dejavnosti za to, da bi reševali podnebne spremembe. To je samo delen odgovor, ampak pomemben del odgovora. V zvezi s tem, pred dvema dnevoma sem bil na sestanku o podnebnih spremembah in o izgubi vode, kajti ledniki, ledeniki se topijo. Slišali smo, da bi prilagajanje na podnebne spremembe lahko pospešilo razvoj, kajti s tem, ko se prilagajamo, lahko izboljšamo stanje na terenu. Ne gre torej za ali ali, ampak za situacijo, kjer imamo in. Gospod Kašman. Hvala. Čestite ti želim poročevalcu za njegovo delo in za celovit pristop, ki ga je sprejel v zvezi s to pomembno temo. Zelo vesel sem, da si, da preučuje davčne režime in davčne oaze. In pozdravljam prizadevanja španskega predsedstva v zvezi s tem. Prav ima tudi, ko preučuje stroške nakazil, kajti vsi vemo, da nakazila v države prejemnice znašajo več in zdi se mi nepošteno, da posredniki zaslužijo toliko pri teh nakazilih mislim, da ne bi smelo biti tako. Slediti bi morali zgledu Združenega kraljestva pri zmanjševanju stroškov za ta nakazila. Žal pa je imel mednarodni denarni sklad veliko sredstev na voljo, ampak samo 1,6 ali 1,7 odstotka je odšla v države v razvoju. In to je obžalovanje vredno. Mislim, da je 86 odstotkov šlo v tako imenovane države v sponu. Če si ogledamo države, naprimer države z srednjeročnimi prihodki, ki so bili prej države v razvoju. Za njih je situacija še posebej težavna. Naprimer, pred kratkim smo se vrnili iz Botsvane in to je država z srednjimi prihodki in financiranje donatorjev se je zmanjšalo. Pogledati si moramo določene specifične potrebe in probleme v teh državah. Naprimer, Botswana. To ni edini primer. Pri obravnavanju vprašanja AIDS-a in okužbe z HIV, država zagotavlja sredstva za boj proti temu. In uradna razvojna pomoč je takšna, da so bile pod vplivom najmanj razvite države, pa tudi države v razvoju. Ampak tiste države, ki so že premostile reko razvoja, so nekatere pustile za sabo. Mislim, da si moramo te še posebej ogledati, kaj ti gre samo za predstavo o državi z srednjimi prihodki. Naprimer, ni cela sedem odstotka uradne razvojne pomoči za države v razvoju. Mislim, da ni pošteno, da rečemo, nam gre težko in podobno mora iti tudi drugim. Če se strinjamo s temi ni cela sedem odstotki, potem vsi izkusimo enako bolečino. Ne gre za zavezanost k določeni številki, ampak zavezanost k določenemu odstotku. Tiste države članice, ki imajo težave s tem, sporočam vam, da nisem šolan v matematiki ali v gospodarstvu, ampak z veseljem jih sprejmem v svojo pisarno, čeprav bodo za to seveda morale plačati. In pozdravljam tudi pristop poročevalca, namreč tega občutnega vpliva ne samo, da ga bodo občutili, ampak ga že občutijo. Priporočila iz vašega poročila in zaveze komisije so dobrodošli. Vedno se vrnem na filozofijo Marksa in sicer filozofijo rezerv. Rezerve moramo imeti. Potrebujemo rezerve, ampak ne, ne morete jih imeti, ker so rezerve. Ampak Konec koncev, enkrat bomo rezerve morali uporabiti in če je treba, moramo države članice pozvati, da zagotovijo dodatne rezerve. To počnemo na nacionalni ravni, zato imamo proračune in kot 27 držav članic, ki bodo delovale složno, bi nam to moralo uspeti. Kajti drugače ne bomo Evropska unija gravča Marksa. Thank you. I agree very much. Hvala. Tudi nam je poročilo všeč, tudi sama želim čestitati poročevalcu za izjemno opravljeno delo. Mislim, da k temu ni veliko za dodati, ampak nekatere točke, ki so tudi že bile omenjene, želim omeniti tudi sama. Gre za odstotek Zato obstaja možnost, da se bo količina pomoči zmanjšala, kajte imamo finančno krizo. Mislim, da je tudi nekoliko čudno, da denar jemljemo od običajnih prizadevanj in ta denar potem damo v rezerve, zato da imamo dodatne mehanizme. To se mi zdi nekoliko zapleteno. Morda bi lahko dodali naslednje kar zadeva podnebno krizo in to je zelo obsežna kriza. Potrebujemo dodatna nova sredstva, kajti države članice pravijo, da je vse tako ali tako enako, sedaj bi uradno razvojno pomoč uporabili pač za podnebne spremembe. Povdariti moramo, da se s tem ne strinjamo. Kar zadeva mednarodni denarni sklad, od tam Evropska unija dobiva sredstva, govorili smo o 1,6 odstotku in o državah v Afriki in tako naprej. Če se spomnite poročilo gospe Vurc letos, tam smo govorili o pogojenju, pogojevanju. Zato potrebujemo strukturno reformo, zato da bo mogoče, da bodo države v razvoju dobile dostop do teh sredstev in da bodo seveda se zavezale k podobnim ciljem v okviru Svetovne banke. Sedaj pa predlogi raziskovalcev, da bi naprimer en odstotek svežnjo za oživita gospodarstva namenili državam v razvoju. Zato, da bi izboljšali rezultate pri reševanju iz finančne krize. Ampak V splošnem smo zelo zadovoljni s poročilom. Hvala lepa. Želi komisija odgovoriti? Uh, Gospod Salom, želite povzeti? Hvala lepa za vse pozitivne prispevke na temo mojega poročila. Rad bi nekaj manjših stvari še enkrat omenil. V bistvu sem črpal iz dokumenta komisije in sicer odličnega poročila komisije in pravzaprav me je to vodilo pri pripravi mojega poročila zato sem to tudi pripravil tako, kot sem. Zato se zahvaljujem komisiji. Komisija je dejala, da svet ni bil prav navdušen ob svojem času in da je dejal tudi, da bodo razlika mnenih tudi še v prihodnosti. Dobro, ne želim govoriti kot nacionalist, vendar pa Lahko povem, da ko se bo začelo špansko predsedovanje, bo svet bolj naklonjen. In to mislim, da je že dobra izhodiščna točka. Špansko predsedstvo bo sprejelo te pozitivne točke in to bo vodilo predsedstva. Poročilo pomladansko poročilo o razvojnih ciljih tisočletja, mora biti nekaj, kar je zelo pomembno. In to bo tudi v času španskega predsedovanja. Evropsko stališče mora biti razdelano še naprej tudi za Generalno skupščino Združenih narodov jeseni. In takrat bomo tudi revidirali cele tisočletja. In to poročilo nas seveda tudi zelo zanima. Sedaj pa kar se besed kolege Cashmana tiče. Želel bi spostaviti dve stvari. Za veliko držav so te misije zelo pomembne. Prostite, so ta nakazila zelo pomembna. In to predstavlja za nekatere države četrtino BDP-ja. In to je zelo pomembna tema. Prav zaradi tega gospod Cashman in kolegica Keller sta tudi to že omenila. V poročilu bi moralo biti zapisano tudi to, in to bom tudi storil, da ne smemo zajeti v past, da bi določili določen odstotek v državah v razvoju, kjer naprimer ni gospodarske rasti. To bi potem lahko vodilo do tega, da bi potem imeli manj sredstev na razpolago, odstotni delež pa bi narastel. Torej, zagotoviti moramo, da bomo govorili v absolutnih številkah in ne samo v odstotkih. In potem še nekaj, kar se našega pristopa za boj proti podnebnim spremembam tiče. Seveda moramo podpreti države v razvoju v boju proti podnebnim spremembam. vendar pa sredstva moramo nameniti dodatno, nimamo dovolj virov v tem trenutku. Dejal sem že, da bomo septembra na Generalni skupščini Združenih narodov podali predlog, oziroma smo že podali predlog, da bi ustanovili nov sklad. In sicer šlo bi naj za sklad za boj proti podnebnim spremembam. Šlo bi naj vsaj za prenos tehnologij in tako bi veliko pridobile tudi države v razvoju. Mnenja, predlogi, ki so bili izraženi tukaj, bodo našli pot tudi v končno poročilo. Naj si bo neposredno ali v obliki predlogov spremembe. Zahvaljujem se komisiji, zahvaljujem se svojim kolegom v parlamentu, ki so me usmerjali in ki so podprli usmeritev tega poročila. Hvala lepa. V poročilu bomo glasovali 1. marca leta 2010. 7. Februar februarja. Ob šestih zvečer pa je rok za oddajo predlogov sprememb za to poročilo. Sedaj lahko gremo na deseto točko in sicer misija za ugotavljanje dejstev odbora DV v Bangladešu to smo izvedli pred nekaj tedni, bil sem vodja delegacije. Sedaj vam bom podal poročilo in če mi dovolite, kar od tukaj. Če vam je prav tako. Dobro, delegacija je potekala od 31. oktobra do 3. novembra v Daki. z mano je bil, bila predsednica delegacije za Južno Azijo, Jean Lambert, in tudi drugi člani zadevnega odbora. Glavni namen je bil preučiti vpliv podnebnih sprememb na Bangladeš. Kajti to je ena od držav, ki je najbolj občutljiva na dviganje ravni vode. Preučili smo, kako razvojna pomoč EU prispeva k boju proti podnebnim spremembam in pri tem, da bi čim bolj izkoristili učinkovitost z boljšim usklajevanjem in ocenjevanjem doseženih rezultatov. Poleg skupine strokovnjakov za podnebne spremembe in razvoj, razvojna pomoč smo razpravljali tudi o političnih zadevah in srečali smo se tudi z komisijo za človekove pravice. Srečali smo se s premijejem, z zunanjem ministrom, s predsednikom parlamenta, s okoljskim ministrom, ministrom za prehrano in upravljanje s katastrofami, s predstavniki opozicije in z vsemi voditelji predstavništev EU. Srečali smo se tudi z agencijami, bilateralnimi donatorji, nevladnimi organizacijami in obiskali smo dva projekta, ki jih financira EU, 200 km stran od Dake. In to je bilo zelo, zelo poučno. Glavni sklepi obiska so naslednji. Velika nujnost je, da takoj ukrepamo. In če ne bomo takoj sprejeli ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, tako da zagotovimo dodatna sredstva za financiranje programov, potem bodo milijoni ljudje, ljudi iskali zatočišča druge in to bo povzročilo velike izzive tako za državo razvoja kot za razvite države. Okrog 30 milijonov ljudi se naj bi začelo seliti in to bo povzročilo regionalne težave z Indijo, tudi spore, kajti veliko ljudi iz Bangladeša ima sorodnike v Evropi, še posebej v Veliki Britaniji. In ti ljudje bodo želeli priti v Evropo. In v naše države naj bi prišlo 20 milijonov ljudi. Ne vem, ali smo na to pripravljeni. Prizadevati se moramo za to, da bi EU zagotavljala močno podporo za Bangladeš v okviru sredstva, dodatnih sredstev, ki naj bi bila zagotovljena na konferenci v Köbenhavnu, ki se pravkar izvaja. Cilj je, da bi se odzvali na pozive podnebnih sprememb, tako da bi zagotovili 100 milijonov dolarjev iz svojega proračuna za svoj akcijski program za prilagajanje. Okoljski minister je pozval za takojšnje financiranje in sicer 10 milijard ameriških dolarjev za program prilagajanja. Zato, da bi dvignili raven vasi, ki jih ogroža voda in poplave. In zato, da bi izkopali reke globlje, zato, da bi to zemljo, ki bi jo izkopali, uporabili za izgradnjo nasipov in valolomov. V zvezi s tem smo si ogledali program, ki ga financira EU. Vas, ki meri tri akre, so jo fizično dvignili za en meter in pol nad raven poplav in ta projekt je trajal tri mesece. Izvedli so ga vaščani sami, prinesli so zemljo in vse postorili sami in stroški za te tri akre so bili 6000 evrov. Ti vaščani, ki so bili prej redno žrtev poplav in so pol leta morali biti begunci, ti se sedaj ne bodo več soočali s poplavami. Poleg tega pa so dvignili raven svojih hiš in sedaj imajo lahko kmetijske pridelke, kokoši, koze in tudi druge domače živali, ki jih lahko sedaj gojijo in lahko preživijo sami sebe. To je zelo zanimiv primer tega, kaj lahko storimo s prilagajanjem na podnebne spremembe. Sam sem bil izredno navdušen nad tem, prevzet, podobno je veljalo tudi za moje kolege, namreč to jim je uspelo s tako nizkimi stroški. Povedali so nam, da obstaja 30 tisoč takšnih vasi v Bangladešu, ki jih je mogoče dvigniti za 2 metra in tako bi se izognili poplavam. In če lahko 3 akre naredijo za 6 tisoč evri, potem bi zato potrebovali približno 180 milijonov evrov, če so moji izračuni pravilni, zato da bi 30 tisoč vasi dvignili in tako preprečili poplave. Premijer je govoril tudi o tem, da bi poglobili reke, kaj ti reke nanašajo material in tako se dvigne gladina reke, ki potem poplavlja. Če bi poglobili reke, in tisto zemljo potem uporabili za izgradnjo nasipov. To je vse izvedljivo, to niso neki znanstveno fantastični projekti, to so projekti, ki so preprosti in ki jih je relativno enostavno mogoče izvesti. To lahko storijo tudi sami, če imajo na voljo dovolj sredstev. Ampak vlado skrbi, skrbijo tudi hudourniki. In pred dvema dnevoma sem se srečal z veleposlaniki Indije, Kitajske, Bangladeša, Nepala in. Povabili pa smo tudi butanskega veleposlanika, ki pa žal ni mogel priti. In postalo je jasno, da ledeniki v Himalaji, ki tečejo o toliko rek, v rumeno reko in tako naprej. Ti ledeniki, ki zagotavljajo vodo za toliko rek, se torej topijo in obeta se nam katastrofalno stanje, kajti 1,3 milijarde ljudi, ki živijo na tem območju, ne bodo imeli vode ali pa bodo imeli vode manj oziroma ne dovolj za to, da bi namočili svoja polja. Ledeniki se umikajo trikrat hitreje od topljenja ledenikov na severnem polu ena tretjina od tega prihaja popolnoma iz antropogenih virov. Tukaj, kolegice in kolegi, moramo ločevati med določenimi stvarmi. Namreč, ledeniki se ne topijo samo zaradi podnebnih sprememb. Ledeniki se topijo zaradi črnega oglika. Črni oglik iz kuhalnikov zaradi kurjenja lesa v Indiji, v Bangladešu in na kitajskem in tudi zaradi elektrarn, ki so umazane, torej termoelektrarne. To pokrije ledenike z dimom, ki je črne barve. Zaradi tega sonce to prestopi, kajti albedo je potem prenizek in sneg se hitreje topi. Če bi lahko preprečili, da bi črni oglik padal na Himalajo, potem bomo preprečili tudi hitro topljenje ledenikov. In kakšno presenečenje? Ta zadeva, ta problem, ki zadeva 1,3 milijarde ljudi v Aziji, ni na dnevnem redu v Köbnhavnu. Tam govorijo o emisijah, ne govorijo pa o tem specifičnem problemu. To je pa edinstvena možnost, ko lahko EU prevzame vodilno logo na tem področju. Te države bi lahko same poskrbele za to, da črnina ne bi topila več ledenikov. Veliko ljudi v Bangladešu želi usodo prevzeti v svoje roke. Mnogo bolj so pripravljeni sami poskrbeti za kaj kot nekatere druge države, ki sem jih obiskal. Želijo si sami pomagati za to, da bi se izognili katastrofalnim stanjem, s katerimi se soočamo. Ne gledajo v Evropo in prosijo za pomoč, pridite in nas rešite, ampak želijo samo nekaj sredstev za to, da bi lahko kupili in uporabili instrumente in sredstva za to, da začnejo izvajati programe prilagajanja. Opazili pa smo tudi, da obstaja velika potreba po regionalnem sodelovanju, še posebej v zvezi z problemom himalajskih ledenikov. Kitajci in Indici sodelujejo pri tem in Kitajci še naprej načrtujejo za jezitev pomembne reke visoko na tibetanski v Tibetu in to bi povzročilo veliko hudournikov. Treba se izogniti možnemu sporu v zvezi s tem. Zelo me skrbi, da smo to področje dolgo zanemarjali. Pa ne namenoma, ampak zato, ker smo se ukvarjali z drugimi področji, z Latinsko Ameriko in tako naprej. Ampak zelo veliko prebivalcev tukaj živi in sedaj moramo ukrepati in to takoj, kajti imamo pritisk po migracijskih tokovih in pritisk bogun, beguncev. Sedaj bom zaključil, kajti postoriti moramo še druge stvari, Vseeno pa želim, da bi moji kolegi povedali par besed v poročilu, ki sem ga pravkar podal, če seveda želijo. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto ringrazio il Presidente Del. Hvala. Hvala gospodu predsedujočemu in gospodu Devi za zelo dobro izvedbo te misije, kaj te poskrbel je, da smo lahko sprejeli skupno oceno misije v Bangladešu. Strinjam se tudi s tem, kaj je povedal. Želim pa podati še štiri točke kot dopolnilo k temu, kar je povedal predsednik. Prvič nekatere številke za Bangladeš so bile navedene. Države, kjer naj bi 20 milijonov ljudi moralo iskati podnebni azil in ne politični azil v EU. To je britanska številka in to je zelo ogromna številka. Tukaj govorite o državi, kjer je 20 odstotkov ozemlja v nevarnosti pred poplavami, če bi se morska gladina dvignila za nič celo 8 metra. 50 odstotkov ljudi je mlajših od 15 let in 30 odstotkov ljudi nima minimalnih količin hrane, zato da ne bi bili tudi podhranjeni. na predstavitvi komisije smo imeli tudi sestanek z veleposlaniki. In oblikovati moramo strategijo za dviganje zavesti v zvezi s tem. Ljudje morajo vedeti, kakšen je Bangladeš sedaj in kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Te številke morajo biti bolj splošno znane in treba se je spustiti v podrobnosti. Pripraviti je treba strategijo komuniciranja za te grozne številke, kakor je povedal gospod Deva. V tej državi je nekaj upanja, imamo številne mikroprojekte, kjer, eh, kjer bi lahko prebivalstvo samo sprejelo ukrepe za civilno zaščito in vidimo, kaj lahko storijo, glede na to, kar se je zgodilo v zadnjem ciklonu. In tretjič, Bangladeš predstavlja ogromno muslimansko populacijo, mislim, da gre za tretjo največjo na svetu. In to je država, za katero v evropski javnosti veljajo določeni stereotipi kajti islam naj ne bi bil del delujoče demokracije, prav tako predstavlja manjšo ulogo za ženske. Morda imajo nekoliko negotovo demokracijo, ampak demokracija si prizadeva za to, da bi se utrdila. In se počasi premaknila k demokratičnemu pluralizmu. nekaj pomembnih ministrstev je prav tako v rokah žensk. To velja še posebej za opozicijo. To je treba povdariti in to je treba ceniti. Spremeniti je treba stereotipe, ki veljajo torej v zvezi s to državo. In še ena točka, ki velja za Bangladeš in ki jo je predsedujoči prav tako omenil. Namreč številka, da skoraj polovica prebivalstva živi v mestih. Dve leti sem živel v Aziji med Afganistanom in Pakistanom, ampak ko sem bil v Daki, sem bil presunjen nad urbanim kaosom. Prebivalstvo je tam zelo gosto naseljeno, veliko je neformalnega gospodarstva, veliko je lokalnega gospodarstva, ki ga vsak lahko vidi. To predstavlja 70 odstotkov gospodarstva države. Gre za popolno pomankanje storitev, dobave, mestnega načrtovanja, kakršnega koli usklajevanja. veliko je možnosti za mednarodno sodelovanje. Posvečamo se na razvoj železnic, nekaj tudi na razvoj storitev, ampak globalnih rezultatov ni. To priznavajo tako nevladne organizacije, kot tudi veleposlaniki. Urbanega sodelovanja in strukture za sodelovanje ni. To ne velja samo za Bangladeš, ampak tudi za druge. Ko govorimo o tako velikih mestih, moramo temu nasprotovati in Evropski parlament mora komisijo spodbuditi, da posreduje in sicer z mikrokrediti, z razvojem določenih delov mest, naprimer majhne mestne strukture, ne s tem, da bi sredstva zagotovili samo daki, ampak zagotoviti moramo tudi higijenska sredstva, vodo in sanitarije. Uh, Hvala lepa. Tudi sam sem užival na tem obisku in zelo veliko smo izvedeli in veliko stvari smo se naučili. Če ni drugih pripomp, bi prešel na naslednjo točko, kajti v kratkem bo prišel ministerski predsednik in preden pride, bi rad prosil gospoda Cashmana, ki je bil vodja delegacije v Botsvano, da poda svoje poročilo. Prosim. Much, Hvala lepa, predsedojoči. Gre za kratko poročilo, ustno, pisnega pa bom predal odboru januarja 2010. kot del delegacije in to je podobno kot obisk vaše delegacije v Bangladeš, je dobro povedati, da smo bili zelo delovni in da veliko krat slišimo v tisku, da poslanci samo odidejo na takšne obiske zato, da bi šli na toplo. Ampak seveda člani delegacije lahko povedo ravno nasprotno, da je to res trdo delo. Rad bi se zahvalil sekretarjatu, ki nas je spremljal, Loma Nikljeva, ki sta zelo trdo delali za nas. Delali sta še pred nami, potem sta opravljali delo tudi, ko smo mi delo že končali. Kačmarek, sam, Judith Argentini, Frank Engel in Teo Koros so bili člani delegacije. Rad bi se tudi njim zahvalil za trdo delo in za predanost, prav tako pa tudi gospodu Polo Merino, vodjo delegacije EU, ki nas je spremljal na večini sestankov. V odboru Deve se ga morda spomnim te kot nekoga, ki je delal v sekretarjatu in zelo je bil dober, kar se tiče omogočanja stika s predstavniki najvišjih ravni. Sestali smo se tudi z različnimi veleposlaniki EU, tudi z visokim komisarjem za Združeno kraljestvo, predstavnikom francoske ambasade, ameriškim veleposlanikom in nemškim veleposlanikom, pa tudi s predstavniki Svetovne banke in UNDP. Vsa ta imena boste dobili v prilogi, ko bomo podali poročilo. Sestali smo se najprej s predstavniki civilne družbe, tudi s krovnimi organizacijami, s krovno organizacijo Bokongo in ukvarjali smo se s pravicami žensk, spoli, enakost med spoloma, izobraževanjem, sindikati, šolanjem na sekundarni ravni. Prav tako smo se sestali s proizvajalci in izvozniki. Z vlado pa smo se sestali takole. Sestali smo se s podpredsednikom Mehafijem, tudi s predsednico parlamenta, Margaret Neša in rad bi vas opozoril, kako ona nadzoruje poslance, ko vodi sestanke. To je prav neverjetno. In je prva predsednica parlamenta, ki je bila izvoljena na čelo parlamenta v Bocvani. Prav tako smo se sestali z ministrom za razvojno načrtovanje, ministrom za zonanje zadeve, generalnim sekretarjem Sadeka. To je bilo zelo pomembno, kar se tiče umestnih dogovorov glede sporozum ih o partnerskem sodelovanju. In SGPI so bili zelo pomembni pri vseh razpravah in mislim, da je bilo zelo osvežilno, da so nevladne organizacije veliko vedele o sporozumih o gospodarskem partnerstvu. Prav tako so imeli določene pomisleke o direktivi o storitvah, in eh, pomiril sem jih, da kar se storitev in dostopa leteh od druge države tiče, da smo o tem govorili tudi v Evropskem parlamentu, ko smo govorili o tako imenovani direktivi Bolkenstein. Prav tako smo govorili o statusu najbolj privilegiranih držav. Kar pa se tiče omestnega pregleda SGP-ev, smo lahko videli zavezanost pod Svane, še prav posebno, da bi sklenili celotni, celovit SGP in da bi zajeli vse države Južnoafriške razvojne skupnosti. To je bilo zelo koristno. Prav tako smo se sestali z agencijami, ki usklajujejo delo na terenu, da bi izvedeli o njihovi strategiji in zdravljenju ljudi ki imajo AIDS in so okuženi s HIV. Nasplošno bi povedal sledeče, nimamo prav veliko časa. Obisk je bil zelo produktiven in dobro je bilo, kot sem že dejal prej, da smo šli v državo, ki je srednje bogata in da smo videli, kako se spopada z gospodarsko krizo. Botswana izvaža večinoma diamante in nikel in baker. In trg diamantov je bil seveda zelo prizadet. Videli bomo, kako bo v naslednjih mesecih. Imamo počitnice, božič, potem tudi Valentinovo, vse to bo njim še prav posebno pokazalo, ali resnično bomo išli iz recesije. In potem smo lahko videli, kako država, kot je Botswana, ki nadzira izvoz in prodajo diamantov, kako pridobiva zaradi tega. Torej, uspelo jim je iziti iz gospodarske krize in imajo sedaj velike finančne rezerve. Istočasno pa so uspeli zavarovati svoje investicije. Naprimer, 15 odstotni delež v enem od zelo pomembnih podjetij. Potem poraba denarja. Tretjina sredstev je namenjena izobraževanju. torej država, je, za katero so zelo pomembni diamanti, nikelj in baker. In za takšno državo je potrebno najti še druge stvari. In če ne bodo seveda imeli izobraženega prebivalstva, ne bodo mogli diverzificirati svojega gospodarstva. Tudi kar se zdravljenja bolnikov zajcem e tiče, smo izvedeli zelo veliko vsi, ki potrebujejo zdravila, skoraj vsi dobijo ta zdravila. 85 odstotkov jih dobi. Seveda so stroški visoki in stroške za zdravila je potrebno plačati in to je potrebno pohvaliti. Sedaj imajo 14 odstotni primankljaj zaradi vsega tega, vendar pa ker imajo veliko rezerv, nekaj so jih že izrabili, imajo še precej manjerskega prostora. Kot sem že dejal, je rezerv včasih potrebno porabiti in to je sedaj potrebno še pozorno spremljati. Toliko o tem. Moram pa reči, da je bilo zelo koristno srečati se s politiki, ki gledajo prihodnost, ki so pogumni in ki izkoriščajo bogatstvo svoje države za svoje ljudi, ki se ukvarjajo z migracijskimi tokovi iz držav kot je Zimbabve in Kongo in to počnejo na humanitaren način, prek torej čezmejen način. In tudi to zavedanje, da brez izobraževanja ni razvoja, zavedanje, da je potrebno dati več pravic ženskam, da bodo tako ustvarili bolj pravično družbo. Vse to me je navdalo s ponosom. Gledajte, kar počnejo in da moramo nameniti več donatorskih sredstev. Še vedno tudi državam, ki jim gre že dobro in se ne omakniti drugam bolj revne države. In naj končam zahvalo. Naj se zahvalim poslancem v delegaciji. Trdo smo delali, bili so čudovita družba. Hvala tudi sekretarjatu. In resnično je bilo zelo dobro videti veliko število novinarjev na končni tiskovni konferenci. In vedeli so zelo veliko, glede tega, kaj je potrebno postoriti, vedeli so veliko o SGP-jih, o mestnih dogovorih in o vseh posledicah, pozitivnih in negativnih, na regijo. Toliko torej o tem. Kot vi, gospod predsedujoči, sem bil zelo vesel, da sem bil vodja te delegacije. Veliko sem se naučil. Hvala lepa. Preden dam besedo kolegici, bi želel povedati, da je vaše poročilo naredilo veliko tis name. To je poročilo o vzorni državi. Zakaj ne bi širili te dobre prakse tudi drugam. Zakaj ne bi to izkušnjo iz Bocvane predstavili tudi drugim? Da bi potem lahko to reširili, te, to politiko najboljših praks. Sedaj pa prosim, kolegica. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, ta misija je bila zelo pomembna tudi zame. Ogledali smo si razmere v Bocvani in eh, prav tako smo bili pod zelo dobrim vodstvom Michaela Cashmana. Videli smo, kako se država razvija, tako gospodarstvo kot družba. In mislim, da je potrebno še naprej nadalje analizirati nekatere točke, ki jih je omenil Cashman. Naprimer, kako ravnajo skupnostjo San Bushmanov, tudi to je pomembno. Potem zdravje, izobraževanje, vse to so področja, ki so izrednega pomena. In mislim, da je bil Michael zelo zmeren, ko je predstavljal zaključke. Kot vodja delegacije je prevzel veliko odgovornost in njegovo vodstvo razprav je bilo izvrstno, vsaj kar se mene tiče. Osredotočali smo se na pomembne stvari, bil je zelo demokratičen, vsem je dal besedo. Danes smo slišali tudi poziv, da je potrebno zagovarjati, zelo neto zagovarjati človekove pravice in to je res. Potrebno je zagotoviti spoštovanje standardov tudi v državah, v razvoju, v razvitih državah, v državah, ki želijo postati članice EU, ali v državah, ki dobivajo pomoč Evropske unije. To je zelo pomembno. Kajti v naših razpravah, naprimer v skupnem odboru s Turčijo, smo lahko slišali, da so ljudje siti, ko govorimo o Cipru in tako naprej, o dvojnih standardih, ki jih uporabljamo. Medtem, ko ljudje živijo v tragičnih razmerah. No, kakorkoli že, tako pač je. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Če ni nadaljnih pripomp, bi sedaj z velikim zadovoljstvom pozdravil njegovo ekscelenco predsednika vlade Tuvaluja. Spoštovane kolegice in kolegi, veliko zadovoljstvo mi je pozdraviti njegovo ekscelenco Apisaja Jeremija, predsednika vlade države Tuvalu. Pogovarjali se bomo o podnebnih spremembah. Danes smo se že pogovarjali o nekaterih vidikih podnebnih sprememb, posledice za Maldive in Bangladeš in ta sestanek je zelo aktualen, kajti to sopada s podnebnimi pogovori v Kebnehavnu, ki so se začeli ta teden. Svet čaka na pozitiven odziv, še prav posebno tiste, ki so najbolj prizadete zaradi podnebnih sprememb, kot so otoki in menime tudi Tovalu. Imamo že akcijski načrt za ublažitev posledic, vendar pa ti otoki imajo velike težave, so v prvi vrsti boja proti podnebnim spremembam. Če se bo morska gladina dvignila za toliko, kot predvidevajo strokovnjaki, bi tu valum lahko ali žal bo nekoč izginil. Ekscelenca, prisrčno pozdravljeni da ste prišli k nam in da boste spregovorili o temi, kjer niso dovolj samo besede, potrebna so dajanja. Prosim, beseda je vaša. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci odbora za razvoj. Spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa, gospod predsedujoči, za prijazne pozdravne besede rad bi pozdravil in se zahvalil vsem poslancem v odboru za to, da ste mi omogočili izmenjavo mnen z vami danes. Tuvalu in Evropska unija imata zelo dobro razvito partnerstvo že kar nekaj let. Moja država je zavezana, da bi to partnerstvo v prihodnje še poglobili. Eno od zelo pomembnih vprašanj, ki že zadeva mojo državo in ki zadeva tudi preživetje človeštva. Nasplošno so podnebne spremembe in segrevanje ozračja. Naj povem več o tem globalnem vprašanju. Tuvalu je skupina niško ležečih otokov, ki že trpi. In trpeli bomo še naprej, če ne bomo spremenili trenda, ki prevladuje, kar se segrevanja ozračja in dviga gladine tiče. To bi lahko ogrozilo samo obstoj moje države. Med viharji in visoko plimo bi lahko voda, morje doseglo više ležeče predele in bi lahko poplavilo celotno področje in tako uničilo pridelke in drevesa. Morska voda tudi kontaminira zroge potalnice sladke vode, prav tako pa uničuje pridelke, kot sem dejal. težke hude nevihte in dvig gladine, onemogoča zaščito dreves, ki so nas ščitile pred hujšimi posledicami. Prav tako to vpliva na zelo občutljiv ekosistem in na zaloge sladke vode. Prav tako imamo pravka z vedno več sušnimi obdobji in potrebno je zagotoviti dostop do sladke vode. Dej, takoj moramo začeti delovati, takoj moramo začeti zniževati emisije CO2. Vse države si morajo konkretno prizadevati za zniževanje emisij. Vse razvite države morajo te emisije znižati, do leta 2017. Prav tako morajo te države pomagati državnemu razvoju in tudi države v razvoju se morajo prizadevati za zniževanje emisij. Da bi zagotovili, da bi emisije CO2 znižali na raven, ki je še spremljiva, bi morali to storiti že do leta 2015. Globalna prizadevanja za zniževanje emisij CO2 morajo zagotoviti, da se temperatura ne bo zvišala za več kot 1,5 stopine nad predindustrijsko raven. Veliko je prizadevanj za to, da bi resnično oblažili posledice podnebnih sprememb. Najprej gre za prilagajanje in nacionalni program Tuvaluja NAPA, ki bi naj pomagal pri boju proti podnebnim spremembam. Najprej je potrebno obraniti Tuvalu in koralne grebene in obalo. Nadalje Potrebno se je pripraviti na najslabše. Imeli bomo hujše ciklone in tu valu želi pripraviti infrastrukturo, ki bo zaščitila ljudi in živino pred posledicami ciklonov. Thirdly, Prav tako je Tuvalu zavezan, da bomo znižali naše emisije, čeprav smo seveda majhna država v primerjavi z drugimi. Upravljamo obnovljivo energijo in to želimo pospešiti do leta 2020. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se vam, Evropskemu parlamentu in voditeljem Evrope pri tem podnebnem, pri tem pomembnem vprašanju podnebnih sprememb in da boste pomagali najbolj prizadetim državam rad bi priznal in se zahvalil tudi poslancu Charlesu Tanoku za vprašanje komisiji, kar se financiranja pomoči majhnih otoških držav tiče, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam. Odgovor komisije je bil zelo izčrpen. In novo zavezništvo za boj proti podnebnim spremembam bo namenjenih 3,2 milijona evrov in tudi potem še nadaljna sredstva za nekatere pilotne projekte. Prav tako bomo dobili 2,2 milijona evrov za to, da bi spodbudili trajnostni razvoj na otokih. V odgovoru je zapisano tudi, da komisijo skrbi to, da se finančna sredstva namenjajo v okviru Evropskega razvojnega sklada in da ne bodo financirali projekte, ki bodo netrajnostni. In bo vseeno prišlo do migracij. Tuvalu je pred negotovo prihodnostjo. In zato je pomembno, da zagotovimo, da bodo prebivalci dovolijo lahko ostali na otokih. Boriti se moramo za našo kulturo, za naš način življenja. In ne govorimo in ne pripravljamo načrtov za preseljevanje. Če, bomo, če se bomo odvali na ustrezen način, bo Tuvalu preživel. Če pa pravite, da naši načrti niso trajnostni, potem vas prosim, da bi razmišljali o dodatnih sredstvih za naš skrbniški sklad na no, to valujo. Prav tako so donatori namenili sredstva, že namenili sredstva za ta skrbniški sklad. Tako smo zmanjšali naš proračunski primankljaj. Prej smo bili zelo odvisni od pomoči Združenega kraljestva in tako smo lahko izvali projekte, ki so zelo pomembni, ki jih drugače ne bi mogli. Imamo pa tudi veliko donatorjev, ki jih nismo prepoznali. Vsak cent, ki ga prispevajo donatorji, je v njihovi lasti. In ta sklad omogoča tudi povračilo administrativnih stroškov. Sklad je bil ustanovljen leta 87 in najprej smo imeli 26 milijonov avstralskih dolarjev. Od takrat je to naraslo na več kot 100 milijonov avstralskih dolarjev. Če bomo potrpežljivi, bomo lahko sredstva sklada uporabili tudi za prilagoditvene ukrepe v našem nacionalnem programu prilagajanja za katere donatorji morda ne bi prispevali sredstev. Gospod predsedoči, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sem spregovoril o podnebnih spremembah in eh, z velikim veseljem bom odgovoril na vaša vprašanja. Hvala lepa vsem. No, <clears throat> hvala lepa, gospod ministerski predsednik, za vašo izjavo. Tako Brit... zelo dolgo časa sem bil v britanskem, pa tudi v Evropskem parlamentu, vendar pa še nikoli nisem slišal, kaj takšnega, kar je dejala komisija o prihodnosti vaše države. Tega ne smemo dovoliti. Vendar pa preden dam besedo komisiji, bi rad dal besedo gospodu Kašmanu. Prosim. Hvala, predsedujoči. Hvala, ministerski predsednik, da ste prišli k nam in spregovorili o dejanskem stanju, eh, ki ga podnebne spremembe povzročajo. Če se sliči, eh, da podnebne spremembe ne obstojajo ali pa da industrijske države tega niso povzročile, eh, je to vendar nesprejemljivo dejstvo, je, da posledice so in govorimo o posledicah, ki niso začutiti samo na majhnih otokih, ampak eh, tudi eh, mnogo kje drugot, ponekod so prav dramatične in prav vaše besede danes so nas spomnile na to, da se vse čas te stvari dogajajo dogajajo se na eh, različne možne načine. Vi ste govorili o eh, vodi, o problemu zviševanja gladine, govorili ste o tem, da se uničuje življenje v morju, pa drugot pa prihaja eh, do suše. Potrebujemo eh, dogovor v Kopenhagnu in eh, ne potrebujemo samo besed, pač pa tudi denar, da bomo lahko Kopenhagen na to uresničevali. In moramo zniževati izpuste, to da vendar eh, nihče ne more oporekati, eh, da se bodo eh, ti izpusti zelo negativno odrazili, da ne bodo samo trajali do leta 2015. Prav naše partnerstvo, naše sodelovanje bo omogočilo, da bomo se skupaj tega lotili. Svetovna gospodarska kriza povzroča, da nekatere države članice postavljajo pod vprašaj svojo pomoč eh, teh eh, nicela sedem odstotka njihovega bruto nacionalnega proizvoda, ki bi ga plačevali za to, da bi odpravljali posledice eh, podnebnih sprememb. Moramo se vsi v vseh državah sveta, torej ne samo nekatere, lotiti tega problema. Gre za našo generacijo, ne za prihodne, ne samo za prihodne. Gre za vaš otok, recimo, gre za to, da tudi drugi otoki preživijo delo, ki ga vi opravljate za obrambo in za eh, to, da bi se postavili proti temu, je dejansko pohvale vredno. Eh, Spomnili ste nas eh, na dejansko stanje eh, podnebnih sprememb in mislim, da te besede eh, so prav zdaj na mestu. Te nevarnosti niso samo imaginarne, pač pa se dejansko dogajajo. In v imenu socialnih demokratov svoje stranke vam lahko povem, da se ne boste borili sami, pač pa da vas bomo pri tem podpirali. Hvala, gospod Kašman. Gospod Gorat. Monsieur le Président, je tiens aussi à remercier Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, dejansko se moram zahvaliti eh, za to, eh, da eh, ste povabili eh, ministerskega predsednika v, na ta sestanek. Vi, gospod ministerski predsednik, ste z vašimi besedami povedali, da se je treba dejansko boriti na vseh frontah proti možnim posledicam. Vi se borite proti podnebnim spremembam, vaša država se mora prilagoditi in Eh, dejali ste, da eh, pa je nujno potrebno eh, dobiti podporo pri tem, da se temperatura ne sme preveč dvigniti, kar pomeni, govorili ste o borbi na vseh frontah, torej tudi o finančni podpori, govorili ste tudi o Evropskem razvojnem skladu. Ali bi lahko nekdo, prosim, od, izključil mobilni telefon? Torej, treba se boriti proti eh, spremembam eh, podnebja, o tem bo govora v Kopenhagnu in um, to, ali to sedaj pomeni, da bodo države v razvoju potrebovali še več denarja, ali eh, bo ta denar eh, prihajal iz mednarodnega sklada, ali bo eh, denar prišel iz drugače namenjenega denarja za razvojni, razvojno podporo. A, lahko rečemo, da sedaj eh, razpoložljiva razvojna sredstva ne bodo zadoščala, da bi dosegli milenijske cilje za države v razvoju. Eh, ali ste že povedali svoje eh, stališče v Kopenhagnu ali mislite, da stvari dejansko tako izgledajo, kot sem jih sedaj predstavil? Jaz. Yes. Hvala, Karen, gospod Karen, gospod Pavlen. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči. Oglasil sem se k besedi eh, danes do povdan, zaradi tega, ker dvakrat danes smo že omenjali posledice podnebnih sprememb. To smo omenili v zvezi z Bangladešem. Vi, predsedujoči, ste tudi predstavili to problematiko in danes do povdan smo tudi izvedeli in prav šokiran sem bil zaradi tega, eh, da ima eh, imajo podnebne spremembe tudi izredno vpliv na topljenje ledenikov. Eh, govorili ste tudi, da se je treba boriti proti dvigovanju gladine morja, da ne bi prišlo do poplave vasi in uničenja vasi. In eh, sedaj, eh, gospod ministerski predsednik, eh, sem navdušen nad tem, kar ste dejali pravzaprav, zaradi tega, ker poznam situacijo, poznam Tuvalu, poznam problematiko zviševanja gladine. To dvigovanje gladine morja pomeni, da v času, ko pride do plime, lahko pride do poplav v Tuvaluju. V, na takšnih otokih eh, ljudje dejansko trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb in zato se eh, def, strinjam z besedami ministerskega predsednika, da moramo eh, tudi v našem parlamentu o tem čim več spregovoriti, da se bodo ljudje tega zavedali, da ljudje na takšnih otokih v Pacifiku iz dneva v dan potrebujejo pomoč oziroma se morajo boriti proti tem posledicam. Treba jim je dati možnost in tudi sredstva, da bodo lahko eh, gradili obramne nasipe in preprečevali poplave. Če, jim, če to ne bo uspešno, bodo eh, ti ljudje morali oditi drugam, morali se bodo preseliti v druge kraje. Nekaj podobnega se tudi dogaja v Bangladešu. Strinjam se z medicinskim predsednikom, da je potrebno um, omogočiti sredstva, ki uh, bodo preprečevala takšne posledice. Gospa Levi. Uh, uh, hvala lepa. Hvala, gospod ministerski predsednik, da ste eh, prišli eh, sem na naš sestanek. Zanimivo vam je bilo prisluhniti in eh, vesela sem bila, ker ste omenili dvigovanje temperature in da bi morali dvigovanje omejiti na 1,5 stopinje, ne pa na 2 stopinje radikalno se zdi, da uh, sedaj govorimo o tej številki, toda uh, dejansko se soočamo z uh, izredno nevarnostjo. Uh, podnebne spremembe namreč. Eh, se ne bodo dogajale zelo postopoma. Eh, dejansko eh, je zelo prisotna grožnja, da se bodo stvari zelo hitro obrnile in da je naš, lahko rečemo, planet v nevarnosti. Če bo zelo hitro prišlo do dviga temperatur, se lahko zgodi da bodo določeni mehanizmi v našem ekosistemu eh, um, se spremenili in lahko eh, bomo soočeni z nevarnostjo, eh, proti kateri se ne bomo niti mogli boriti z vsem, kar nam je na razpolago. Pravzaprav moramo razmišljati tudi o eh, naših družbah in moramo razmišljati o tem, kaj bomo storili, da bomo spodbudili zavedanje te nevarnosti. Um, obstoja eh, sklad, ki se imenuje eh, eh, sklad eh, srečnih ljudi in eh, tudi eh, ta eh, indeks, ki se ukvarja z eh, srečo ljudi in eh, se ukvarja tudi z vprašanjem, kako se lahko izkorišča možnosti, kako dobro se ohranja naravo in kako se ravna z eh, naravo. In vi kot eh, država Tuvalu eh, ste zelo dobri na tem področju, zelo srečno prebivalstvo imate in zelo živite sonaravno. Tako da lahko druge naučite marsikaj. Eh, voditelje v industrializiranih državah, v, v razviti državah eh, lahko učite o tem, kako bi naj izgledalo dobro življenje. Eh, in hvaležna sem vam, da ste tukaj in upam, da boste imeli priložnost, da, ste, da boste spregovorili tudi v Kopenhagnu. Hvala lepa. Evropska komisija. Eh, zlasti direktor Rera je bil, danes, eh, je bil danes tukaj, da bi tudi razložil, kaj je komisija eh, mislila s tem, kar je dejala prej. In sedaj še nekaj besed. Hvala, predsedojoči, hvala, da ste nam dali možnost, da sodelujemo v tej razpravi. Rad bi se zahvalil ministrskemu predsedniku Tuvaluja za njegovo predstavitev. Dejansko Eh, smo tudi mi tako zaskrbljeni, eh, ko gre za te otoke v Pacifiku. Eh, ne govorimo samo o vplivu podnebnih sprememb, pač pa govorimo o preživetju določenih držav in o ohranjanju normalnega življenja velikega števila ljudi. Eh, podpiramo, zelo odločno podpiramo dejavnosti, ki jih je predstavil tudi ministerski predsednik. Eh, med našimi dejavnostmi v zvezi z eh, podnebnimi spremembami reč smo že večkrat dejali, da bodo trpeli Mm, najbolj tisti, ki eh, najmanj povzročajo te posledice. Eh, moramo se pravilno odzvati, moramo eh, podpreti vse korake, da bi preprečili to, kar se dogaja v mnogih državah v razvoju. imamo poseben instrument eh, za borbo proti eh, podnebnim spremembam in eh, pravzaprav dobimo za to vse čas celo vrsto podpore, celo finančno podporo. Lahko rečem, da um, smo Eh, zelo zavezani eh, prav tistim, ki eh, hudo trpijo zaradi teh posledic, predvsem zaradi tega, ker je za njih to tudi vprašanje preživetja, kot recimo v primeru vašega pacifiškega otočja. V vaši državi, gospod ministrski predsednik, storite veliko. V državah v razvoju se marsikje stori veliko, da bi se borili proti podnebnim spremembam. In um, Pogosto se govori o neke vrste pristopu kot božičnega drevesa, da ni strategije v tem. Eh, v primeru Tuvaluja pa eh, imamo opravka z zelo eh, premišljenim pristopom. O tem smo že govorili v okviru mm, dobro premišljene strategije, celo konferenca bi naj potekala v zvezi z tem vprašanjem. To je proces, ki bi ga želeli Eh, tudi doseči v mnogih drugih državah. Eh, toda, kar se tiče podrobnosti, gospod ministerski predsednik, eh, bi želel podariti, da smo, da imamo že nekatere načrte, tudi vi ste se vključili v naše partnerstvo za vodo in eh, eh, vprašanje, ki so povezana s tem. Tudi parlament eh, daje so podporo alijansi za borbo proti podnebnim spremembam. Tukaj govorimo tudi o drugih otočjih, o Maldivih in drugih, ki so eh, v nevarnosti. Seveda je v zvezi s tem tudi nekaj denarja na razpolago, tudi za leto 2010 eh, imamo alociran denar, ki bi ga morali in ga bomo porabili za eh, borbo proti nevarnostim, ki se porajajo. Seveda je pomembno ustanoviti tudi uh, druge sklade, v katerega bi naj um, prihajal denar iz različnih virov. Um, ko govorimo z vami, gospod ministerski predsednik, je eh, treba reči, da ste vi dali dobre pobude in uh, treba se je povezati. Uh, in uh, treba je podpreti uh, strategijo, ki ste, pri vas, eh, ste jo pri vas uh, izbrali. Pri tem bi želel poseben povdariti, da v Pacifiku uh, je um, podnebna sprememba zelo prisotna. V okviru AKP eh, sredstev imamo poseben svežen eh, za regionalne eh, projekte za borbo proti podnebnim spremembam. V tem delu smo posebej namenili 8 milijonov evrov za celotno pacifiško področje za različne ukrepe proti podnebnim spremembam in ta, del teh sredstev um, je eh, treba nameniti tudi za proračune posameznih držav, ki bi lahko potem eh, pospešili eh, določene ukrepe, ki jih imajo v načrtu. Še dodatnih 8 milijonov je nam predvidenih za izključno za majhne otoške državice v Pacifiku. Mislim, da je strategija dobra in nam omogoča, eh, da ustrezno namenjamo našo podporo. Eh, pričakujemo še dodatne razprave z vami in vašo državo, tako da bomo eh, stvari sprožili, postopke sprožili čim prej in čim hitreje. Še enkrat hvala parlamentu Eh, ta eh, globalna alijansa nam omogoča eh, ne le, da poskrbimo za politični dialog z državami razvoja na KP državami, pač pa da začenjamo tudi z vrsto projektov naprimer tudi v Tuvaluju in upam, da bodo tudi sadeži tega dela čim prej vidni. Ali razumem pravilno, da je, imamo 8 milijonov na razpolago za pilotske projekte in če bodo ti uspešni, bodo še dodatna sredstva na razpolago, ali sem pravilno razumel to, kar eh, ste dejali, eh, da poskušali bomo. Seveda bo to eh, precej odvisno od rezultatov Kopenhagna in eh, finančne arhitekture, eh, ki bo nastala kot rezultat Kopenhagna. Eh, sedaj pač imamo določena sredstva na razpolago in se bomo lotevali regionalnih vplivov, predvsem na področju Pacifiškega oceana. Mislim pa, da je eden od eh, ključnih eh, problemov eh, pri financiranju podnebnih sprememb, da imamo najprej primerno, dobro premisleno strategijo, s katero bi se lotevali teh problemov. Srednjeročno, če bo strategija prisotna, lahko Seveda se tudi eh, glede na rezultate Kopenhagna računamo s tem, eh, da bo prišlo do dodatnih sredstev ne samo eh, iz, v Evropske uniji, pač pa tudi iz drugih virov. Mi imamo opravka z strategijo in to je temelj za prihodnost. Potrebno je poskrbeti za primerno strategijo. Hvala, direktor. Prej je bil direktor Rudi Hauser tukaj, niste bili vi in eh, strinjal se s tem, kar je bilo že rečeno v zvezi z združenimi narodi. Namreč, eh, če govorimo mm, o Eh, dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami boste lahko tudi eh, veliko prispevali k razvoju. Eh, pravzaprav je delo na tem področju tudi podpora za razvoj. Imate sredstva na razpolago in to, kar se bo storilo za te eh, države, bo seveda tudi eh, dodaten korak za eh, uspešen napreden razvoj. Ne želim tukaj trositi filozofijo, samo mislim, da bi morali srednjeročno spremeniti naše mnenje o tem, kako razumemo razvoj. In financiramo fina, podnebne, torej borbo proti problemi s premembami na pacifičnem področju, ampak mislim, da se bo marsikje na drugih področjih veliko spremenilo v načinu, kako pristopamo vprašanju razvoja. Eh, v zvezi z eh, tem, kar smo slišali, se je treba vprašati, ali bomo eh, črpali samo iz skladov. Ehm, ki so na razpolago ali bodo dodatni. Ne vem, če bo eh, to dovolj. Eh, komisija naj jasno pove, eh, kako je s tem. Mislim, da je dobro za Evropo najprej raščistiti svoje stališče, predno bo povedala več v zvezi s tem, kajti če želimo nekaj doseči, moramo biti predvsem usklajeni. Eh, potrebna je pa predvsem večina, eh, pri, da eh, lahko nekaj dosežemo. Če bomo dodatno sprejeli tudi države v razvoju, moramo vse nejasnosti odpraviti, drugače bo prišlo do kolektivne krivde na tem področju. Ne vem, če je želje, da se odgovori nekaj na to v zvezi z komisijo. Da, točno je, da ne smemo. Um, kopičiti problemov eh, zaradi financiranja eh, in, in vseh vprašanj v zvezi z podnebnimi spremembami. Za nas je posem jasno, da je financiranje financiranje potrebno, ampak da zato ne moremo zmanjšati sredstev, ki se že zdaj namenjajo za določene dejavnosti. Eh, hvala. Ko sem posluhnil eh, gospodu eh, ministerskom predsedniku Valuja, že drugot, mislim, da je bil nek vaš kolega, mogoče, ki je govoril v imenu Tuvaluja, ne vem, če ste bili vi. Um, in um, Eh, je bilo rečeno, naša država eh, se potaplja. V Kopenhagnu je veliko bilo govora o tem, eh, da nekatere evropske države pravijo, da bi lahko iz Evropskega razvojnega sklada izplačali nekaj za pomoč tem državam. In tukaj pa se strinjam z tem, da to ni sprejemljivo, kajti. Ta sredstva um, so že alocirana in ni predstavljivo za me in za moje kolege, da bomo financirali iz, teh, iz tega denarja ukrepe, ki um, eh, so predvideni drugot. Torej, eh, mi moramo eh, se držati že sedaj predvidene ukrepe. Mislim, da je treba o tem še enkrat dobro premisliti. Eh, hvala, gospod eh, ministerski predsednik. Vem, da ste zelo tesni eh, v času. In, ampak vidite, da veliko uh, želimo o tem razpravljati in nas to zelo zanima in zaradi tega se vam tudi zahvaljujemo, da ste danes tukaj. In mogoče še nekaj besed, prosim. Uh, gospod uh, predsedujoči, spoštovani uh, člani vašega odbora, gospe in gospodje, še enkrat bi se vam eh, zelo zahvalil eh, za vse, kar sem tukaj danes slišal. Eh, vse vaše besede so bile zelo informativne. Vse to Eh, je zelo prijazna gesta strani vašega odbora. Eh, očitno eh, dejansko upoštevate položaj moje države in tudi drugih držav, ki so v podobnem položaju. Zelo prijazne besede sem slišal danes od vas. Eh, to priložnost bi želel izkoristiti tudi za zahvalo Evropski uniji, eh, zato ker daje na razpolago sredstva za projekt eh, v moji državi. Sredstva, čeprav razumem, bodo na razpolago v prihodnem letu, leta 2010. Želimo poudariti, da če bodo ta sredstva čim prej na razpolago, bomo lahko tudi eh, prej kaj storili in bo to veliko pomoč eh, našim prebivalcem. Eh, Predpodnebne spremembe se dogaja sedaj in ne v prihodnosti, zato si želimo, da bo ta finančna sredstva čim prej na razpolago. Uh, uh, between ODA and, and, the, and funding for adaptation? Um, raz, razvojna pomoč eh, za eh, države, ki so ogrožene, eh, je izredno pomembna in v Kopenhagnu se bo o mnogih stvarih razpravljalo in tudi odločalo. To, kar ste rekli, razvojna pomoč, če bo razdeljena za na eh, majhne dele in ne bo dovolj sredstva na razpolago, bo tudi naša država zaradi tega utrpela škodo. Hvala lepa, da ste prišli, da ste tudi predstavili vašo zaskrbljenost in da ste odpravili mogoče določeno eh, nerazumevanje. Um, v eh, zvezi s tem, kar se dogaja, tudi eh, bi želel, eh, da se zapiše, da smo določene stvari sedaj razčistili tudi v zvezi s tem, kar je dejala komisija in da je seveda sedaj pred nami še Kopenhagen, ki bo o marsičem na tem področju odločal. Hvala lepa. Right, just finish? Your last announcement is. Uh... uh naslednji sestanek našega odbora v, v Štrasburgu, ponedeljek 14. Ob med 7 in 8.30. Uh, uh, pričakujemo še Eh, potrditev eh, strani konference predsednikov in na to v četrtek, 17. decembra, je še en sestanek ob 9. do 10.30 in sicer, eh, da bomo tudi se srečali z dobitniki Saharove nagrade iz Rusije. Torej nagrada, ki se podeljuje na področju truda za človekove pravice. Torej naslednjič. Eh, se dobimo v ponedeljek, naslednja seja 25. januarja 2010.